gospod predsednik prosim če se posedete dame in gospodje sejo ki smo jo prekinili sedemindvajsetega novembra sedaj ponovno nadaljujemo Spoštovane dame in gospodje, kolegice in kolegi. Svoboda medijev in pluralizem medijev sta dve temeljni vrednoti EU in Turčija je država kandidatka, s katero se pogajamo o pristopu na.